Hi, good uh, morning. Dobro jutro. Our... Sporočilo tolmača. Danes stavkamo že 37 dni v znak protesta proti enostransko vedenim delovnim pogojem za tolmače strani administracije, ki so nepošteni in neuronoteženi. Žal vas obveščamo, da bomo tolmačenje končali točno v uradno predvidenem času za konec sestanka, to je ob 12. 30. Hvala lepa za vaše razumevanje. thank you very much and uh, good luck with the uh, negotiations. Hvala. In veliko sreče pri pogajanjih z upravo parlamenta. Vsi ste dobili dnevni red za danes. Če ni pripomp na ta dnevni red, mislim, da jih ni, potem lahko potrdimo ta predlagani dnevni red. To zasedanje se prenaša po spletu. Imamo tudi novo pismo z novicami za naš odbor Inko, se, to pismo je sedaj na voljo. In prav tako mislim, da lahko potrdimo zapisnik uh, eh, sestanka z junija. Če ni pripomp na to, ni ok, potem lahko to potrdimo. Sedaj pa pozdravljam uh, predstavnike avstrijskega predsedovanja, gospa Šrambuk um, govorim eh, flansko, zmerno nizozemsko, tako da nisem uspela dobro zgovoriti. Torej, um, je avstrijska zvezdna ministrica za gospodarstvo in bo spregovorila v našem odboru in bo predstavila program avstrijskega predsedstva. Gospa Šrembek. Prosim, mislim, da je vaša. Thank you. Thank you very much. Uh, herzlichen Dank. Hvala lepa. Prisrčna hvala, gospa predsedujoča, spoštovane poslanke in poslanci. Naj izkoristim priložnost in pozdravim tudi našo podporno ekipo. Že včeraj so bili tukaj, hvala lepa vsem za vašo podporo. Zelo sem vesela, da sem danes lahko tukaj z vami za razpravo. Veselim se vaših vprašanj, spodbud in zamisli kot včeraj. Upam, da bo tudi danes zelo konstruktivna izmenjava mnen. Zame kot predstavnico sveta, predsedujočo svetu, mi je zelo pomembno, da dosežemo napredek in kar se da dobro sodelujemo s komisijo in parlamentom. Zakaj je to tako pomembno? Zato, ker moramo trajnostno okrepiti sedež e- EU. -E sedež Evropa, sedež podjetij v Evropi in to seveda pomeni, da moramo krepiti tudi konkurenčnost naših podjetij. Konec koncev so podjetja tiste, ki ustvarjajo delovna mesta za ljudi v Evropi. Zato je potrebno ponuditi okvir, pravni okvir, ki bo to ustrezno podprl in trajnostno razvijal. Za nas je pomembna točka za časa predsedstva industrijska politika. Industrijska politika, to je potrebno povezati z digitalizacijo. Oboje je pomembna tema, zato torej, imamo tudi moto ponovno premisliti o industrijski politiki in potem seveda z dodatkom digitalizacije, še prav posebno robotike in umetne inteligence. Zakaj je to tako potrebno? Zato, ker moramo ustvariti ekonomski okvir, kjer bomo inovativne poslovne modele nagradili in bodo uspešni. Tako za industrijo, glavna podjetja, kot tudi za MSP-je in za začetna podjetja. Torej, naša naloga je skupaj vzpostaviti regulativni okvir ki bo zadostil spremenjajočim se okoliščinam digitalizacije, ki bo predvideval, kako se bo razvijalo vse skupaj v prihodnosti in bo ta razvoj podpiral. Potrebno je torej v uspede postaviti ustrezno zakonodajo. Zato je avstrijsko predsedstvo to temo tudi dalo na dnevni red. Želimo si tudi boljšo zakonodajo. S to pobudo smo že začeli in zelo veliko izmed vas je že prispevalo k temu. To bomo nadaljevali in ustrezno podpirali. Načelo, ki se nam zdi tudi pomembno v povezavi s tem, pa je načelo subsidijarnosti. Potrebno je ustvariti okvir, ko bomo za zadeve urejali z ravni, ki je najboljša za to, tako za MSP-je, začetna podjetja, kot tudi za velika podjetja. To je okolje, ki spodbuja inovacije in tu se začne že pri temi raziskave razvoj in pri temah sprememb na področju digitalizacije. In zato potrebujemo ta okvir. Potrebno je torej spodbujati pobude, kar se tiče inovacij, kar se tiče poklicnih inovacij, kompetenc in to moramo, s tem moramo nadaljevati. Pomembna točka je tudi digitalni enotni trg. Digitalni enotni trg je nekaj, kar se nam zdi še prav posebno pomembno, tukaj bomo skušali doseči napredek in določene pobude bomo skupaj z vami in v sodelovanju s komisijo tudi predstavili, zato da bi dosegli znaten napredek na področju digitalnega skupnega trga. Samo dva primera. Platforma za podjetja in za javne informacije, to je zelo visoko na dnevnem redu, tukaj moramo doseči hiter napredek. Potem je tudi pomembno, da imamo enake pogoje za vse s tem našim okvirjem in s pravnimi okrepi, ki jih bomo spremali. Tako bomo omogočili, da bomo omogočili, ekonomijo, dati na isto mesto kot varstvo potrošnikov in okolje. Veselim se konstruktivne izmenjave mnen z vami, želim si odprte izmenjave mnen in upam, da bomo zadeve v teh šestih mesecih našega predsedstva, kar se da razvili, izvedli to, kar smo si zadali. Zato smo tu, teh šest mesecev bomo skušali kar se da izkoristiti in veselim se dialoga z vami. Računam pa na vašo podporo in se že vnaprej zahvaljujem za njo. Hvala lepa. Eh, no- Hvala. Sedaj pa najprej koordinatorji skupin. Nikola Danti je prvi razen eh, vi, gospod Karlo, še morda nadomeščate gospoda Švaba, prihaja. Ok, potem pa najprej Nikola uh, Dante. Eh, Hvala. Hvala, da ste prišli, zelo zaupamo avstrijskom predsedstvu. Sedaj imamo samo še slabo leto do volitev, torej ta polovica leta bo zelo pomembna. Želimo zaključiti nekatere pomembne zakonodajne dosjeje, s katerimi se ukvarja ta odbor in pa celoten parlament. Skratka, zelo zaupam delu avstrijskega predsedstva in pa vašim političnim usmeritvam. Sem prepričan, da boste lahko zaključili številne pomembne zakonodajne pobude, s katerimi se ukvarja tudi naš odbor. Naj izpostavim nekatere pomembne pobude. Boste videli, katere so naše prednostne naloge. Najprej svežen za blago, ta svežen je zelo pomemben za predpise, potem naprej drugi predpisi eh, nadzor trga, naprimer ta uredba bo poskrbila za to, da bo evropsko poslovno okolje bolj konkurenčno, bolj učinkovito tukaj govorimo o spletnem svetu, torej prave, da se zagotovi večjo učinkovitost in pa varnost za evropske potrošnike. In potem kot drugo, medsebojno priznavanje na področju blaga, tudi to je zelo bistveno, zelo pomemben dosje je to. V okviru tega svešnja za blago. Zato se veselim vašega pospešenega dela, kot tudi našega pospešenega dela na tem področju. Tako da upam, da bomo lahko prišli do končnega predloga še v času vašega predsedovanja. Tako da bi lahko prišli vsaj do splošnega dogovora med parlamentom in svetom. Prav tako na izpostavljanje nekatere druge pomembne točke glede dosjejev platform. um, pri nekaterih tehnoloških dosjejih smo vodilni akteri. Tukaj gre za spletno okolje, predvsem povezave med podjetji, B2B in potem naprej še kibernetska varnost. ITRE je tukaj vodilni odbor, ampak naš odbor bo zelo vključen v to delo. Sploh, ko gre za priznavanje standardov na področju kibernetske varnosti. Ki... In na zadnje, upam, da bo avstrijsko predsedstvo vložilo potrebne napore v to, da premosti težave, ki so se pojavile v svetu glede Evropskega akta o dostopnosti. Parlament je na plenarnem zasedanju o tem glasoval in to z veliko večino in zadeva osebe, ki so najranljivejše v naši družbi za invalidne osebe. In mislim, da je nespremljivo, da v svetu obstaja manjšina, ki ne omogoča, da bi pri tem aktu, ki predstavlja jasen odgovor za osebe, ki imajo v družbi največje teže, težave, um, možnost, da bi imeli primerno zakonodajo, kot si jo mi želimo in kot smo jo v parlamentu z veliko večino izglasovali. In še nekaj za konec. Um, politični vidik. Um, Mi smo notranji trg, ki temelji na prostem gibanju. In kot italijan naj povem, da nas močno skrbi, da obstaja kakšen element, ki zaradi migracijskih tokov vpliva na prost pretok blaga in na to, da bi se ponovno uvedle ovire in uh, meje na uh, prehodih med našimi državami. Kot italijan imam tukaj v mislih predvsem uh, prehod v Brennerju. Uh, In zato poudarjam, da eh, je prost pretok eno temeljnih načel naše unije in če tega ne bi več mogli tako uresničevati, kot smo ga do sedaj, bi to pomenilo res um, um, močno težavo v Evropski uniji. Hvala lepa, sedaj pa Andrej Švab. Um, Se pravi, ampak gledajte, danes prihaja sem eh, v Bruslju gospod Trump, zato je um, za nekatere goste težko priti sem v parlament. Najprej bi se rad navezal na to, kar je kolega Danti že dejal. Resnično ne vidim prav velike vsebinske razlike v tem odboru. Je pač na srečo vedno bilo tako, da smo vedno bili konstruktivni in smo prek političnih skupin ponujali konkretne rešitve. In smo jih tudi našli. Za me osebno je to tudi pozitivna izkušnja sodelovanja v Evropski uniji. Še prav posebno, kar se skupnega trga tiče, pa bi rad potem, ko smo se že pogovorili pred vašim predsedstvom glede industrijske politike, dejal. Seveda, v tem trenutku smo pred velikimi težavami, da populisti na eni strani pravijo, da EU ne deluje in da je to tako ali tako napačna pot. Mi pravimo, da je Evropa najboljša rešitev, ki smo lahko našli na tej celini. Ampak žal trpimo zaradi tega in zato to tako izredno pravim tukaj, še prav posebno glede skupnega trga, da nismo pripravljeni tako v svetu, kot tudi v drugih evropskih institucijah, uporabiti logike skupnega trga. Samo tako pa bi lahko razvili vse možnosti tega trga. Če bomo popuščali, potem trg ne bo deloval in potem bodo populisti zmagali. Zato mislim, da se moramo poprašati, ali skupni trg lahko deluje, če poskušamo ta trg razviti samo 80 odstotno. Ne, mislim, da to ne bo dovolj, potem bodo res zmagali populisti. Mislim, da potrebujemo več, da bodo državljani vedeli, kakšne prednosti prinaša. In pa vsem, kar je dejal kolega Danti, me to prinese do druge teme. Ko sem prišel v Evropski parlament 2005 in to rad povem, ker sem tukaj le kot veliko sodelavcev, je komisija podala prvi predlog o modernizaciji carinskega prava. To je nekako stiščišče med eh, nacionalnim davčnim redom in med prostim pretokom oseb. In gospa Gepard se bo tudi spomnila, potem smo to postili 2008, ker nam je uspelo. 2009 smo imeli potem enak predlog, modernizirani kodeks in potem smo imeli najprej modernizirani kodeks, potem pa kodeks unije. In to je bilo enako, vsebina je bila enaka. In sedaj pravite, da bomo to tudi preložili. Torej, 15 let sem za manj tukaj, kar se tiče carinskega prava in nič nam ni uspelo. In to moramo razložiti državljano. Zato vas prosim, da premislite, če bi vaše predsedstvo morda ne moglo postaviti in eh, poskrbeti, da bi ta tema končno dosega napredek, da bi naredili prvi korak, čeprav vem, da morda to ni privlačno. To bi bil velik korak zame, če bi vam lahko pomagam, tudi ELS bi to bilo zelo dobro. Dobro ste danes zjutraj z nami, hvala. Hvala. Zdaj pa v imenu Alde. Gospa Skansola, hvala lepa. Um, gospa predsednica, gospa ministrica, dobrodošli. In hvala lepa za vaše vodne besede zelo se strijam z vašimi pripombami o boljši zakonodaji v Evropski uniji. Prav tako pa ne spostavim še to, da vas trenutno čaka okoli 300, več kot 300 odprtih dosjejev. Seveda, mi se tukaj osredotočimo na dokumente, s katerimi se ukvarja naš odbor. No pa glede na trenutne okoliščine Evropske unije lahko rečemo, da Eh, je marsikaj na kocki, gre za celotno prihodnost Evropske unije. Sama sem iz Češke, iz države, ki je ena izmed bolj evroskeptičnih držav, vsaj trenutno. No, ampak mislim, da predvsem ljudje cenijo notranji trg Evropske unije, če že kaj pri Evropske unije. Zato mislim, da je prav, da um, tudi poskrbimo za večjo prepoznavnost in pa dobro ime Evropske unije z vidika torej, ogledovanosti. Naj spostavim tri pomembne dosjeje z vidika naše politične skupine. Kot prvo, svežen za blago. Kot ste že omenili, bo notranji trg deloval samo, če bomo natrvali tudi to, kaj prihaja v notranji trg, torej mislim, da moramo nadzorovati to, kar prihaja na notranji trg. Ne moramo vsega blokirati, ampak nadzorovati pa da. Mislim, da predlogi komisije in pa naši, predlogi sprememb našega odbora, gredo v tej omenjeni smeri. Prav tako pa potrebujemo tudi ustrezno medsebojno priznavanje na enotnem trgu. Tako da vemo, da je um, češko blago enako varno kot, ne vem, avstrijsko ali pa avstrijsko. Zato bi rada slišala vašo zavezo, da boste poskušali narediti korak naprej pri teh pomembnih dosjejih, tako da bi zaključili te pomembne dosjeje čim prej. Kajti mislim, da je to zelo pomembno zakonodajno delo. Potem Evropski akt o dostopnosti. Že kolega Dante je to menil, tudi tukaj bi rada slišala vaš komentar, da boste delali na tem dosjeju in da lahko upamo na končni dogovor glede tega dosjeja v času vašega predsedovanja. Prav tako me zanima vaša stališča in pa zadnje informacije glede mnen držav članic, ko gre za vključitev javnih razpisov v področju uporabe. Eh, javni razpisi predstavljajo 20 eh, odstotkov evropskega BDP zato seveda ne želimo izključiti invalidnih oseb iz tega pomembnega trga. Pa še nekaj. Imamo potem še druge dosje, naprimer telekomunikacijski kodeks, sama sem bila tam poročevalka. Eh, skratka, pri vseh teh predlogih je šlo za to, da bo zagotovljena in vključena tudi dostopnost za invalide oziroma ljudi s posebnimi potrebami. Zato Torej, če se sedaj v času vašega predsedovanja pojavijo težave na tem področju, potem to lahko postavi pod vprašanje tudi druga pomembna področja, ki so s tem povezana. Potem pa še um, direktiva za avtomobilska zavarovanja. Sama sem bila tam pročevalka. Ne vem, če boste lahko to zaključili v času svojega predsedovanja, ampak vse me zanima, vse me zanima kako boste nadvali za sprave pri tem, da se je v svetu avtomobilska zavarovanja so zelo pomembna za naše državljane. Seveda, to sploh velja za državljane iz manjših držav, državljane, ki pogosto odhajajo na delo v tujino ali pa večkrat potujejo. Zato moramo izboljšati dostop do avtomobilskih zavarovanj in moramo tudi zmanjšati tvegana, ki so s tem povezana. Hvala lepa, gospa ministrica, da ste prišli in veliko sreče in uspeha pri vašem predsedovanju. Hvala lepa, gospod Kalas. In naslednje. Podesminister, herzlich willkommen. Dobrodošli, gospa ministrica v Evropskem parlamentu. Videli ste med prednostnimi nalogami, ki si jih zada predsedstvo in ki jih si podpiramo, ostaja poleg teh prednostnih nalog, ki si jih želite, kot je digitalni skupni trg, potem še kar nekaj običajnega zakonodajnega dela. Prosim, da tiste doseje, ki so na mizi in ki jih bo parlament pripravil, prosil bi, da vse te poskušamo nadzorom trga in ostale tudi dokončati. Kajti to, kar bi lahko dokončali v času avstrijskega predsedstva, bo pozitivno, pozitiven odziv na izzive Evropske unije, na izzive, s katerimi se je usoča. In vprašanja, o katerih smo govorili, so tudi ti dosjeji. In potem nadalje, kolega Švab je že spregovoril o tem. Vprašanje carinskega prava, to se zdi zelo tehnično, ampak vemo, koliko politične energije tiči za tem. In mislim, da bi bilo dobro, če bi avstrijsko predsedstvo tu nadaljevalo, da ne bi še odlašali s tem. Mislim, da za časa tega mandata tega še ne bomo dokončali, ampak če bomo to sedaj spet pustili v nemar, potem mislim, da se bo to dogajalo v ščas in ne bomo nikoli dosegli napredka. Predsednik ZDA prihaja v Brusel, nasedeš NATO, ne v EU in čez nekaj dni se bo Helsinkih sestal s Putinom. To seveda kaže in to streza vašim prednostnim nalogam, da če ne bomo bolj neodvisni, če skupnega trga ne bomo okrepili in če ovir na skupnem trgu ne bomo zmanjšali, če pri oblikovanju digitalnega trga ne bomo vodilni, potem bomo padli pod vpliv drugih velesil in se ne bomo mogli več sami reševati. Zato torej prosim vse, kar ovira skupni trg, zmanjšati rast in zaposlovanje na skupno trgu je potrebno spodbujati. Vse, kar pomaga MSP-jev, kar se tiče skupnega trga, moramo spodbujati. Imamo težavo opredelitev, kar se tiče okvira, kaj, katera, koga, katera določba zadeva. In tu imamo priložnosti, pa tudi tveganja. Prosim torej, da bi pri teh temah, ki so že pred nami, poskušali zagotoviti poenotenje med manjšimi, velikimi podjetji, med dobavitelji, izvozniki, kajti sicer bomo imeli razlike med podjetji tudi znotraj skupnega trga. In lahko vam zaželimo samo vse najboljše pri prednostnih nalogah in upamo torej na dobro sodelovanje s parlamentom, da bomo kar se ta veliko tem tudi uspešno zaključili. Hvala lepa. Thank you very much. And then, uh, we have... Hvala, sedaj pa skalarimo. Hvala lepa. Predsedujoča, dobrodošli. Gospa ministrica tukaj v odboru za skupni trg in varstvo potrošnikov. Upravičeno ste dejali, da je ena vaših prednostnih nalog digitalizacija. Svet ki je vaš, moj, mojih otrok, bo digitalen. In mislim, da se podjetja pripravljajo na, proces, na ta proces. Potrošniki spoznavajo prednosti digitalizacije in to tudi izkoriščajo. Mi, kot politiki, kot Evropski parlament, pa ustvarjamo okvirne pogoje za ta prihodni in že sedajni digitalni svet. Veliko krat veliko pridiga slišim, da je to prednostna naloga, da potrebujemo ustrezen okvir, ko pa gre za podrobnosti, pa se zdi, da potem države članice kmalo spoznajo, da se veliko da narediti razen prilagajanja nacionalne zakonodaje. Poročvalec sem pri eni od tem, ki je prednostna za vas tukaj gre za dostavno daljavo blaga in garancijo. To obravnava skupaj z gospod Gepard. Tukaj gre tudi seveda za digitalne vsebine. In upam in mislim, da sedaj po treh letih konkretnega dela upam, da bomo, sedaj ko že imamo skupno stališče parlamenta, dobili tudi stališče sveta, kar se tiče te teme. Da bo torej tudi svet eh, pripravil skupno stališče. Če bi to imeli, bi hitro lahko našli kompromis. To se nam zdi jasno. Svet mora sedaj torej nekaj storiti, da bi potem Avstrija lahko dejala, da je to velika zgodba o uspehu. To pomeni, da bi v 27-erici imeli enake pogoje za vse. In potem bi državljani videli skupni trg tudi kot uspeh zase. In načelo subsidijarnosti v tem primeru ne pomaga. V tem primeru bi to pomenilo ravno nasprotno, če bomo še vedno imeli digitalni enotni svet pa imeli 28 različnih nizov pravil, potem ne bomo ostali nič pozitivnega, ampak bomo zaostali. In potem bo skupni trg zaostajal za tem, kar potrošniki in podjetja doživljajo na trgu. Zato torej sedaj vprašanje oziroma prošnja za vas. Pritisnite malo na svet, da bi ta skupnost da bi to skupno stališče sedaj, kar se da hitro pripravil. Pepičan sem in mislim, da tudi kolegica Gepard, da bi za časa vašega predsedstva to lahko uspešno zaključili. To bi bil uspeh za podjetja in potrošnike. Povišali bi varstvo potrošnikov, podjetjem pa bi dali pravni okvir, ki bi jim olajšal poslovanje. Torej, predlog za vas je pritisnite malo na svet, da bi pripravili skupno stališče in potem bi bil to uspeh tudi za vas. Hvala. Hvala. Sedaj pa gospa Gepard. Ja, dankeschön, Frau... Hvala lepa, predsedujoča. Hvala lepa za predstavitev. Rada bi pritedila kolegi Dantiju, ko pravi, da je ena največjih pridobitev, kar jih imamo, prost pretok v Evropski uniji. Prost pretok ljudi, oseb je ena od podlag tudi za svoboden prosti trg v Evropski uniji. Eno brez drugega ne gre. Zato je to poziv za vse politike v Evropski uniji, da resnično delajo na tem, da bi ta veliki projekt EU ne bil uničen zaradi tega, ker se sedaj spet vlečejo meje. Posvetuje ravno nasprotno od tistega, kar si želimo dobrega trga, tudi digitalnega, ki je velika prednostna naloga tudi za vaše predsedstvo. Uspeh skupnega trga, to si želimo in kot je Pascal Arimo ravno kar dejal, imamo tukaj dosje, ki je ogrožen da nam ne bi uspelo, torej, ker ni skupnega stališča v svetu. Če do 12. oktobra tega skupnega stališča ne bo in če ne bo, še vedno ne bo jasno, kaj želi svet pravzaprav početi s pametnim blagom, potem bo tudi svežen digitalnih sebin ogrožen. Kajti brez tega ne bo šlo, nič ne bo šlo. In to ni dobro za Avstrijo, za avstrijsko predsedstvo, če bomo doživeli poraz na tem področju, ki je izredno pomembno za politiko. To bi lahko bil potem poraz za predsedstvo. Načelo in seveda citiram pregovor, ki timo počasi, to ni ustrezno, prosim vas, da se tega lotimo hitreje. Kaj ti? V digitalnem svetu ne bomo napredovali, če ne bomo vedeli, kaj storiti s pametnimi dobrinami. Da se temu enostavno odrečemo, ker nam svet obljublja, da bo nekoč, nekje to že uredil, zaproščam, to pa ne bo dovolj. Tega ne moremo sprejeti. Prav tako ne moremo sprejeti, da bi potem enkrat te pametne dobrine že zajeli v ta svežen. Vse, kar je povezano z lizikom in drugimi področji, pa bo izuzeto in ne bo urejeno. Tako bi nastala velikanska pravna vrzel. Zato smo v tem trenutku blokirani in resnično pravimo, ne bo šlo, če boste rekli, decembra bomo morda našli rešitev. To je veliko prepozno. Potem tega zaključiti ne bomo mogli in to bi bilo obžalovanja vredno še pa posebno za skupni trg, tudi digitalnega, ki je za vas velika prednostna naloga. Thank you very much and then, uh... Hvala. Gospod Egnjo. Hvala, eh, predsednica. Dobro jutro, gospa ministrica. Vem, razumem, da um, vaša vlada zelo pozitivno gleda na Brexit. Imam reči, da torej sem iz UKIP-a, iz um, Združenega kraljestva in um, to mi je vlašanje. V naslednjih šestih mesecih bo veliko razprav v svetu glede trgovinskih odnosov med EU in pa Združenim kraljestvom po Brexitu. In je pomembno, da nihče ne pozabi na to, da tukaj se lahko zgodi, da na milijone ali pa sto tisoče MSP-jev ali pa ljudi v Evropi uh, na vsak način uh, želi dostop do britanskega trga. In obratno, torej Britanci do evropskega trga. Mislim, da konjsko mešetarne politike ne sme tega ogroziti in upam, da bo avstrijska vlada tukaj poštevala širšo sliko v svetu. Torej, res veliko uspeha pred tem. Trgovina je dobra za vse. Hvala. Thank you and then uh, we have uh, Ms. Senalova, please. Gospa Senalova, prosim.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 z namenom, da se okrepi zaupanje državljanov v živilsko politiko Evropske unije. In mislim, da bi bilo dobro, če bi v ta prizadevanja vključili tudi vprašanje različne kakovosti proizvodov iste znamke v različnih državah. Mi smo že pripravili resolucijo, v kateri smo uh, se zauzeli za konkretni zakonodajni predlog na tem področju, hkrati pa ugotavljamo, da je treba ta projekt dodatno usvetliti. In um, sprašujemo se in želela bi slišati vaše mnenje o tem, ali da ali je prilagoditev eh, sestavin posameznih proizvodov eh, lokalnim okusom v skladu z notranjim trgom. In druga tema, ki sem jo že omenjala kot poročevalka v senci se strani socialistov in dokratov in to je ta evropski akt eh, o dostopnosti, v zvezi s katerim vas res prosim, da vložite čim več naporov v to, da bi bil ta predlog sprijet, saj bo koristil ne le invalidnim osebam, temveč tudi vsem ostalim. To je zelo pomemben projekt in zelo dobro bi bilo, če bi avstrijsko predsedstvo naredilo zadnji korak v tej smeri. Hvala. Hvala lepa. Um, in čestitke, gospa ministrica, sedaj ob začetku predsedovanja. Romunija, moja država, uh, vas bo podpirala. Um, avstrijska, avstrijska ministrica pravi, ja, samo malce govorim romunsko. Um, ok, sedaj pa ponovno gospa Krapini. Uh, rada bi podprla gospoda um, Karasa, ki je tukaj delal že dolgo leta. Torej, v medskupini je predsednik, sama sem podpredsednica in pogosto imamo tukaj zelo resne pogovore. In kje je najbolj resno vprašanje, o katerem se pogosto pogovarjamo? Kako ponastaviti mednarodno delovanje MSP-jev in pa kako omogočiti boljši dostop do javnih razpisov in pa do standardov notranjega trga. Mislim, da je prav, da se to pojasni. To je dobrodošlo za vse. Naprimer, če imate tri tovarne ali pa podjetja v državi, potem število zaposlenih ni najbolj relevanten dejavnik. Lahko imate, ne vem, deset ali pa enajst zaposlenih, ki delajo v mikropodjetjih, ampak lahko še vedno, naprimer, eh, prihodek eh, zelo visok, če ste, naprimer, visoko tehnološko podjetje. Zato je tudi to pomemben dejavnik. Sama sem poročevalka pri dveh poročilih za mojo skupino, za to področje notranjega trga in me zanima, kaj lahko poveste o poznih plačilih in pa kako zaposnila plačila vpliva na delovanje v državah članicah. Prav tako sem poročeval tudi o proračunu 2019 za MSP -je, za svojo skupino. In moje izkušnje so takšne, da lahko rečem, da seveda države članice marsikaj rečejo na ravni Evropske unije, imamo naprimer akt o malem gospodarstvu, tako da ne bo upravnega bremena in tako dalje. Tako dalje. Ampak kaj pa praktično? To pa se potem čisto drugače razvija v praksi. In sedaj pri proračunu za 2019 eh, upam, da bomo jutri to potrdili in smo tudi predložili določene predloge sprememb. Mi želimo proračun, ki bo večji za nekatere dele podpornih programov za MSP. -je. Vsi se strinjamo, da smo odvisni od MSP-jev. Sedaj ne bi šla še kar čez vse te odstotke, ampak gotovo so MSP-ji zelo pomemben delež gospodarstva. Skratka, to mora biti rdeča linija, torej črta, pri kateri nišče ne sme popustiti. To bi moral vedeti za vse, uh, za vsa predsedstva. Glede, tukaj imamo multinacionalke in pa MSP, ampak potrebujemo ustrezno ravnoteže med njimi, potrebujemo prave standarde, tako da ne bo na koncu pretirane škode za MSP. Potem morajo včasih MSP zapreti svoje vrata oziroma prenehati s poslovanjem. Vem, da ima Avstrija ogromno malih in srednjih velikih podjetij in res um, upam, da boste tukaj čim več naredili za te MSP, tako da bodo lažje poslovali. Hvala. Hvala. No, mislim, da smo prišli do konca seznama govorcev. Zato še nekaj z moje strani. Uh, Het motto van het Oostenrijks voorzitterschap is uh, voor een Europa dat beschermt. Ik denk dat dat heel... Torej, pravite, vaš moto je Europa, ki ščiti. Državljani to tudi pričakujejo od Evropske unije. To mislim, da je jasno. Vi predvsem ustrajate tudi na večji konkurenčnosti, zato da pridemo do večje rasti v gospodarstvu. In tukaj je zelo pomemben dejavnik notranji trg. Prej ste govorili o tem, da so nekateri zakonodajni akti zelo bistveni. Sploh ste omenili naprimer tiste akte, ki prinašajo dodano vrednost. Tukaj sta pomenila dva dosjeja, ki sta v naši pristojnosti tega odbora um, smo že našteli ta dva doseja nekoliko prej, torej gre za dostopnost kot prej dosje. Ta dokument je zelo pomemben za številne državljane tukaj, številni evropejci upajo, da bo Evropa nekaj storila. No, zaenkrat smo v slepi ulici tukaj zaradi sveta, ker je svet na mrtvi točki in upam, da bo Avstrija um, sedaj presekla ta gordijski vozov. In še digitalni notranji trg. To je zelo pomemben element. Mislim, da parlament tukaj je dosegel napredek, ampak v svetu pa je stvar drugačna. Torej, včasih um, se pojavijo vire. Potem smo govorili tudi o nekaterih drugih dosjejih številni zakonodajni akti lahko pomenijo veliko dodano vrednost za evropske državljane in upam, da bo avstrijsko predsedstvo čim več naredilo na vseh pomembnih dosjejih. Torej, hvala lepa in veliko sreče in uspeha. Hvala lepa za vaše prispevke in za vaše vprašanja. Veliko jih bom vzela sabo in potem bom verjetno to uporabila tudi kot usmeritev za naše delo. Bom pa poskusila odgovoriti na vsa vprašanja, če seveda na kaj ne bom odgovorila, sem pripravljena na dvostransko izmenjavo. Kar se tiče predsedujoče, omenili ste že, Evropa, ki ščiti, je moto našega predsedstva. Veliko tem smo želeli zajeti v to in ena od tem je tudi zagotovitev konkurenčnosti in blagostanja z digitalizacijo in tudi skupnim trgom. To je jasno. In s tem mislimo tudi na to, da moramo poskrbeti za prost potok blaga in oseb. Jasno je, da je naš cilj, da bi zunanje meje, to so obravnave v drugih svetih in na drugih področjih, zaščitili tako, da bi potem notranje, znotraj EU, imeli dane svoboščine, ki smo jim jih obljubili in ki so tudi vizija Evropske unije in to so torej tudi prednosti, ki jih lahko vsak, vsak dan tudi čuti. Zato se bomo odločno zauzemali in gotovo bomo skušali to napredovati. Potem druga velika tema, o tem ste govorili, to je povezava med velikimi podjetji MSP in začetnimi podjetji. Začetna podjetja tudi del MSP-jev velika podjetja, lahko po osebnih izkušnjah imam precej izkušen v, ta, v podjetjih, 15 let tudi kot izvršna direktorica, tako da so velika podjetja ravno toliko uspešna kot so MSP. -ji. Tako da potrebno bo to storiti še veliko, torej kar se tiče inovacij, digitalizacije, kar se tiče enih razpisov. Potem bodo tudi velika podjetja lahko kaj dosegla. 90 odstotkov naših podjetij je majhnih ali MSP-jev. Tako da moramo to resnično zagotoviti in zato se bomo zauzemali, da bi ta ekosistem tudi ustrezno spodbujali dosegli napredek in da bi to vedno imeli v mislih. Hvala lepa, da ste to še enkrat izpostavili. To bomo v času našega predsedstva spremljali, kar se tiče vaših konkretnih vprašanj glede posameznih tem. Naj začnem s svežnjem dobrin, nadzora na trgu in tehnično harmonizacijo. To je zelo pomembna tema. 28. maja je svet za konkurenčnost podal splošne smernice za uredbo o vzajemnem priznavanju. Ta usmeritev je po našem mnenju zelo vsežna in tudi uravnotežena. Izboljšuje se uporaba načel vzajemnega priznavanja in upamo na hiter dogovor z Evropskim parlamentom še pred koncem leta. Lahko računate na to, da bomo še prav posebno pri tej temi tudi obrali ustrezen tempo z vami. Želimo zagotoviti, da bodo proizvodi, ki so dan na trg v EU, taki, da izpolnjujejo vse pogoje, tudi kar se tiče varnosti. In če bi imeli boljše usklajevanje tudi pri trgovini znotraj EU, potem lahko zagotovimo nadaljni razvoj lahko podpremo do 5 milijonov podjetij v Evropski uniji in zato bom to podprla in tudi moji kolegi. Kar se tiče teme platforme za podjetja, to je zelo pomembno. Imamo prav veliko platform, ki imajo velik delež na trgu. Imamo pa zelo dobre izkušnje v Avstriji kaj ti še prav posebno na področju turizma, kjer imamo najmanjše podjetja, ki lahko potem uporabljajo določene izkušnje. Želimo to zagotoviti. Ne želimo si, da bi potem tri velike platforme dominirale. In na tem področju se bomo hitro lotili dela, V svetu za konkurenčnost bomo 29. in 30. novembra to tudi ustrezno obravnavali. Želimo ostati ambiciozni. Naj pa prosim parlament za kar se da veliko podporo, tako da bomo kmalo lahko začeli s trialogi in bi še pred evropskimi volitvami dosegli naš cilj. To bi bil tudi naš osebni cilj. Kar se tiče odstranitev vir, to je zelo pomembna tema, o tem ste veliko krat govorili. Dostopnost, akto dostopnosti. Tukaj imamo pogajanja, trialog še teče, pod bolgarskim predsedstvom se je to začelo in so dosegli znaten napredek. Naša naloga pa je, da ta kompleksen, obsežen dosje razvijamo še naprej, dosežemo napredek. Žal pa so odločilna vprašanja, najtežja vprašanja še nerešena. To gotovo tudi veste, ker večkrat o tem govorite. Najbolj spolno področje je področje porabe direktive. Vemo, kako pomemben je ta dosje in poskusili bomo to upoštevati. Naša želja pa bi bila, da kar se da hitro napredujemo, zato da bi skupaj z vami nam uspelo zaključiti ta dosje trilog je bil včeraj, to ravno sedaj vidim in rezultato še ne poznam. Bom pa, ker se o tej temi tako pogosto govori, se intenzivno pogovorila s kolegi o tem. Carinski zakonnik. Težka tema. Govorili ste o tem, veliki ziv. Na mesto 2020 bomo nekatere IT sisteme uvedli šele 2025. Aprila je komisija podala svoj predlog, kot ste ustrezno dejali. Je to enak predlog kot prej. Tehnično delo teče. Bom pa seveda vaše pripombe vzela sabo, jih posredovala kolegom, ministru za finance, se z njim pogovorila in izredno prosila za to, da bi tukaj dosegli napredek. Za nas je seveda pomembno, da krepimo Evropo kot sedež podjetij in to bom seveda vzela sabo. Kar se tiče javnih razpisov, tega se nisem lotila kot teme, pa tudi teme ocenitev vir, bom pa seveda to vzela sabo. Tudi tukaj bom skušala to posredovati drugim. Hvala lepa za zamisel. Hvala lepa, da ste nas opozorili na to. Sveženo javnem razpisom na splošno. To je seveda glavni cilj izboljšati učinkovitost podelevanja naročil komisija. Ponuja prostovoljno eksante oceno za velike projekte javne nabave. Vsiško predsedstvo je pripravljeno zagotoviti vsakršno podporo za uresničitev tega ne zakonodajnega svežnja. Tudi tukaj se bomo torej ustrezno angažirali. Kar se tiče digitalnega skupnega trga, to je seveda tudi pomembna prednostna naloga. Vedno znova ste to omenjali tudi v vaših govorih. Naj pa izpostavim, da bi skupaj lahko ustvarili dodano vrednost za evropsko ekonomijo v znesku 415 milijard evrov na leto. Platforma Business to Business potem celovita obdrava podatkov, to so ločeni koraki in tukaj se lahko zanašate na to, da bomo tudi mi v teh šestih mesecih, to ni prav veliko časa, izkoristili za to, da bi dosegli hiter napredek. Veseli pa me, da so bolgarski kolegi, morda so tudi tukaj, kakšni kolegi iz Bolgarije, dosegli precejšen napredek tudi pri enotnem digitalnem portalu. Če nam bo le uspelo, bomo skušali doseči napredek, kar se da hitro. Po našem mnenju, digitalna ekonomija potrebuje uravno teženo pravno okviranje, zato se bomo zavzeli. Zdaj pa še tema kibernetska varnost. Agencija Enisa je zelo pomembna. To sem dejala tudi že na enem od sestankov včeraj, na kratko. Skušamo torej podpreti nacionalna prizadevanja. Pomembno pa je, da ta agencija podpira in pomaga. Te teme se bomo lotili in bomo potem na področju digitalnega skupnega trga skušali doseči napredek. Kar se tiče podaje nadaljavo, tukaj teče delo sveta. Po mojem mnenju imamo jasna pravila in želimo hitro doseči tudi skupni, skupno stališče glede mandata. Vaše sporočilo sem si zabeležila in si bom skupaj z ekipo to temo še bolj podrobno ogledala. Je pa tukaj kar nekaj ministrstev, ki so vključeno v to. Ni to samo moje ministrstvo, bom pa to vzela sabo, se bom pozanimala in poskušala si ogledati preplet vseh ministrstev. New Deal za potrošnike, to je nekaj zelo novega za modernizacijo varstva potrošnikov v EU. To je za nas zelo pomembno. Pomembno za potrošnike in potrošnice, potrebno je poštevati podjetja potrebno je upoštevati tudi enake pogoje za vse, tako za podjetja, kot tudi za potrošnike in potrošnice. Veseli me, da smo že lahko začeli zelo konstruktivnimi pogovori. Sama sem bila tudi že v stiku s pesovno komisarko in odločeni smo, da bomo pri tem občutljivem vprašanju prisluhnili vsem, vsem državam, parlamentom, tudi komisiji, imeli intenzivno izmenjavo. Tukaj imamo po eni strani potrebo po poenostavitvi za potrošnike, po drugi strani pa moramo zagotoviti, da bomo z ravnoteženimi rešitvami podjetja, in tukaj govorim še prav posebno o MSP-jih, to ne bo zadel koncernov, ampak predvsem MSP-je, torej manjša podjetja, ki porabljajo tudi lokalne podjetja, proizvode. To bi prizadelo najbolj te, če ne bomo previdni. Zato moramo paziti. Doseči moramo oboje. Po eni strani varstvo potrošnikov, po drugi strani pa tudi zavarovanje MSP-jev in zagotovitev tega, da ne bomo preveč obremenjevali po nepotrebnem našega gospodarstva. In zato torej, se bom tudi sama zauzemala in prosila za vašo podporo. Na splošno pa naj povem še to, da imate mojo polno podporo. Zelo vneto zagovarjam te teme, že kar nekaj let, še pa posebno temo skupnega trga in zelo se veselim našega sodelovanja. Hvala lepa. Uh, Hvala lepa, gospa ministrica, da ste odgovorili na vsa vprašanja. Hvala tudi za vaše pozitivno sporočilo na koncu. Mislim, da je to pomembno sporočilo za naš odbor. Mi verjamemo v pomen notrega trga. Mislim, da je enako meni tudi avstrijsko predsedstvo. Torej res veliko sreče v naslednjih mesecih in upam, da bomo lahko zaključili čim več dosijev do konca tega leta. Hvala lepa. Uh, uh, to pomeni, da lahko gremo naprej z dnevnim redom. Uh, poročila o trialogih. Dostopnost storitev bila prva na vrstnem redu, ampak kolega Loke Garda še ni tukaj. Zato bomo šli na pogodbe o dobavi digitalnih vsebin. Evelyn Gebhardt, eh, pa naša počaka in je tukaj, prosim. Eh, ja Hvala lepa. Že v razpravi z gospod ministrico sem to že omenila, da imamo ravno kar nekaj težav tudi z avstrijskim predsedstvom, kaj se tiče tega vprašanja. Namreč vemo, da avstrijska vlada, ki je tako ali tako od začetka bila proti tema dvema predlogoma, nekoliko okleva pri tem, zato moramo izvesti tudi nekaj pritiska kot poslanci. Danes popovdne bomo imeli še en tehnični sestanek, zadnjega pred poletnimi počitnicami in upamo, da bomo vse tehnične teme lahko obravnavali. Samo še dve temi bosta ostali. Namreč kako ravnati s pametnimi dobrinami in potem tudi stopnjo harmonizacije. To sta dve vprašanje, ki sta še odprti, ki sta zelo politični in ki jih seveda ne moramo obravnavati na tehničnih sestankih, ampak potem na trialogih. In svet, zaenkrat, pametnih dobrin ne želi vključiti v digitalne osebine. Z obrazložitvijo da bo to že v prodaji dobri nadaljavo. Tako v poročilu Gepard Fosko, tudi poročilu Limor smo dejali, da to nima smisla, kaj ti digitalne pametne dobrine so digitalne dobrine in vse, kar se tiče digitalnega dela, teh dobrin, jih moramo obravnavati v digitalnem svežnju. In svet si tega še naprej ne želi in to ustvarja velikansko težavo. Istočasno pa svet še tudi ni sprejel skupnega stališča, kar se tiče dostave dobrin nadaljavo, kajti te pametne dobrine bi želeli braniti. Potem mi ne vemo, kaj se bo s tem dogajalo in to potem seveda blokira tudi pogajanja glede digitalnih sebin. Ne moramo sprejeti, da bi nekaj tako pomembnega celotno področje digitalnih osebin, pa začnimo s pametnimi telefoni, samodejnimi vozili, s pametnimi pralnimi stroji in tako dalje in tako naprej, da bi vse te stvari torej bile neurejene in ne bi vedeli, kaj se bo v prihodnosti s tem dogajalo. To je torej ta blokada, pred katero smo upali smo, nekaj časa se je vse skupaj dobro razvijalo, da bomo pod polgarskim predsedstvom to lahko zaključili. Rada bi se izredno zahvalila bolgarskemu predsedstvu še enkrat kajti resnično smo dosegli zelo veliko napredka, ampak dokler svet nasplošno ni pripravljen urediti tega področja in v parlamentu nimamo niti ene politične skupine, ki bi rekla, to se želimo urediti tako kot svet. Zato torej pritisk z parlamenta velik, zelo smo enotni in to je ta težava, pred katero smo v tem trenutku. Seveda pa se da zelo odvisno od tega, slišala sem, kaj namerava svetsko predsedstvo, da namerava delati na tem. Ampak morda šele decembra potem pripraviti skupno stališče, kar se tiče podaje dobri nadaljavo. To pa potem seveda pomeni, da bi glede na to, da dovolitev ni več veliko, za časa tega mandata tega ne uredili, ne zaključili, kajti veste, zadnje plenarno zasedanje bo aprila, to bo posvečeno MFF-u in pogajanjem o Brexitu. Tudi marčevski zasedanji sta že zelo polni, kot sem lahko slišala, tako da bi to lahko pomenilo, da potem teh dveh dosejev ne bi zaključili, čeprav parlamentu že tri leta delamo na tem. In bo sedaj nam spodletelo zaradi nepripravljenosti držav doseči napredek na, pri eni točki, pri vseh ostalih nam je uspelo. In to bi se mi zdelo pa obžalovanja vredno, kajti vemo, kako pomembno je ravno to področje za državljane in tudi za podjetja, da bodo vedeli, katera podjetja veljajo na tem področju. kako kaže s podjetji. In mislim, da moramo se lotiti tega, zato imamo ta pritisk. In če do 12. oktobra svet torej ne bo podal smernic, kako ravnati s temi digitalnimi dobrinami, potem mislim, da zakonodaje ne bo. Potem sem pesimistična. Thank you very much and indeed. Hvala. Hvala, Ibrahim. Upam, da bo svet res tukaj naredil korak naprej. Potem naslednje poročilo. Evropski kodeks za elektronske komunikacije. Dita. Eh, hvala lepa. Tukaj prinašam dobre novice. Dobili smo, mislim, da dober, unotežen rezultat. Naša ekipa Imka je že od začetka rekla, da je takšen rezultat nekaj dobrega za potrošnike in za podjetja. Naj na kratko predstavim rezultate tega triloga. Prvi element, ki ste ga morda že pozeli, določitev um, omitev cen za komunikacijo v Evropski uniji, to velja za klice in za SMS e poročila. Od 15. maja naslednjega leta bodo klice stali največ 19 centov plus DDV na minuto. Potem sporočila največ 6 centov plus DDV na sporočilo. To mislim, da je zelo pomemben dosežek in odličen rezultat za potrošnike. Konec gostovanja v tih omrežjih ne bil um, prvi od dveh stebrov. Drugi stebr je konec neupravičeno visokih cen za potrošnike sklicane dobre razdalje. Torej, konec gostovanja, to je dobro dosežek, ampak to je pol poti. Sedaj pa smo naredili še korak naprej, ravno pa so službe tega parlamenta in tega odbora. Sedaj res ne bo več teh pretiranih cen, to bo kmalo stvar preteklosti. No, torej, um, to so klici znotraj Evropske unije, to je za naslovnice, ampak poleg tega pa so tukaj še druga pomembna področja. Vsak evropski državljan bo kmalo imel možnost do širokopasovnega spleta čez mejo ljudje potrebujejo pomoč torej, um, pri dostopu do interneta družbe, ampak gledajte, nihče ne sme biti drugorazredni državljan, samo zato, ker živi na podeželju ali pa ima nizek prihodek. Parlament se da zagotovil enak dostop za vse. Včasih, um, če se izkaže, da so cene nedostopne, potem morajo države ukrepati preko tarif ali pa preko posredne finančne podpore za državljane. Potem naprej, tekom besedila smo vedno tudi se zauzemali za močnejše, eh, močnejše določbe za ljudi z posebnimi potrebami. Trenutna direktiva samo spodbuja dostopnost, ampak sedaj pa je dostopnost postala zahteva. In te določbe so po celotnem besedilu, vse storitve so zdaj bolj dostopne. Torej, to smo združili z Evropskim aktom o dostopnosti, kolega Morton bo več povedal o tem, ko se vsede. In mislim, da je to velik dosežek za naše državljane z posebnimi potrebami. Potem naprej želeli smo tudi to, da bo čim več uravnotežene inovativnosti, dokler se ob tem ščitijo potrošniki. Potrebujemo pravo uravnoteže, tako da ne bo pretirnega upravnega bremena, obenem pa tudi želimo vse nekopravne storitve obravnavati nekopravno. Potem smo dorekli direktivo, ki bo zagotovila ravno gotovo za podjetja, ki čezmeno poslujejo in to bo tudi povečalo konkurenčnost na notranjem trgu. Prav tako bomo tudi zaščitili zakonska podjetja, torej pa inovacije. Zato um, omenjeno izjemo smo tudi poskrbeli za to, da ne bo težav v telekomunikacijskih storitvah, ki so vzpostavljene v Evropi. Poleg tega smo dosegli tudi zahtevo za um, mobilni javni sistem za pozarjanje posod v Evropi torej to je ena ena dva, obratni sistem. Um, dobili boste sporočilo na svoj telefon, če bo prišlo do um, izrednega primera in to potem tudi rešilo življenja. Torej, sedaj ne bo več teh um, zvonjen siren, um, kot smo se spomnili z druge svetovne vojne, torej tega ne bo več. Sedaj pa še nekaj, kar je tudi pomembno za potrošnike. Potrošniki so se vedno pritoževali, ker ne želijo menjavati uh, um, ponudnikov storitev. Potrošniki, na primer, potem morajo um, v bistvu um, uh, manjkati v službi, samo zato, da bi potem šli v podjetje, um, telefonsko podjetje, pa se potem nič na koncu ne zgodi. Potem ne vem, nekateri čakajo tedne, da jim aktivirajo internet ali pa telefonsko linijo. Torej, te potrošnike moramo um, torej, nekako. Um, finančno kompenzirati in po zaslugi tega dela bomo to tudi lahko storili. Potem so tukaj še druge pomene točke. V direktivi je bilo 118 členov. Eh, veliko več pomeni določb še v tej direktivi, ampak sama sem želela izpostaviti samo najbolj pomembne dejavnike. Kot rečeno, mislim, da smo dosegli dober uravnotežen dogovor in mislim, da je ta odbor lahko ponosen na ta dosežek. Včeraj v ITRE eh, so podprli ta predlog za veliko večino in sama se tudi veselim glasovanja na plenarnem zasedanju oktobra. Rada bi se zahvalil vsem poročevalcem v senci, ki so aktivno sodelovali med pogajanji, sploh um, Lambert van Nisteroje, Marlene Mice in pa Julia Reda. Vsi ste zelo veliko prispevali k tem končnemu dogovoru. Prav tako bi se zahvalil tudi sekretarjatu, ta nam je zelo pomagal med pogajanje. Hvala lepa in se veselim glasovanja na prerano zasedanje. Hvala. Much, uh, Dita, for, uh, for the... Hvala, Dita, za dobro plano delo. Sedaj pa še trilog od včeraj zvečer o aktu o dostopnosti. Torej, sedaj pa je na vrsti kolega Lokegard. Hvala lepa. Ja, zadnjič smo slišali žalostne novice o četrtem krogu, potem je bil peti trilog za nekaj časa odpovedan. Kot parlament smo gledali na to kot korak nazaj v času bolgarskega predsedovanja. Ampak sedaj pa smo se ponovno vrnili na, stransk, na, na stare tire uspešnosti v času avstrijskega predsedovanja vse stranke so dejale, da želimo doseči dogovor pri tem dokumentu. Uh, mi smo svetu rekli, da smo pripravljeni pogajanja, kadarkoli že želite tudi vi. Avstrici so to pozdravili, včerajšnji sestanek je pokazal, da so kolege v svetu sedaj pripravljeni narediti korak naprej čim prej. Na včerajšnjem srečanju sicer nismo Eh, dosegli napredka pri konkretnih temah, ker svet še ni imel ažuriranega mandata, ampak avstrijski poslanik je dejal, da bo čim prej pridobil ta ažurirani mandat v svetu, tako da se bodo lahko naprej pogajali. Potem pa tri tehnične vprašanja. Naprimer, dosegli smo začasne kompromise, naprimer operativni sistemi. Tukaj imamo lahko konkretno predelitev, potem um, delovna skupina, dejali smo, da mora tukaj biti um, komisija, država članice in pa zainteresirane strani, potem pa še naloge. Torej, moramo se dogovoriti o njihovem delu v praksi. Potem naprej izvrševanje. Svet in parlament imate tukaj dokaj podobna stališča. Torej, parlament se želimo iti na ljudi, ki ima neposeden uh, neposredno vključena v vse primere, svet pa um, je dejal, torej, da se želimo iti na to, da potrošniki želijo samo ložiti pritožbo v svojem menu. Potem naprej um, tudi glede drugih uh, tipov načina razreševanja sporov smo se pogovarjali. Skratka, smo dosegli napredek, 2. Eh, oktober pa je naslednji trialog in potem 8. novembra pa sedmi krok trialoga in upam, da uh, bomo dosegli dogovor. In moram reči, da po včerajšnjem sestanku sem precej optimističen. Hvala. Uh, Hvala lepa, Morten, za te informacije in srečno pri nadaljevanju trialoga. Sedaj pa še poročanje o prosim potoku neosebnih podatkov. Koracija Bilt je poročevalka, prosim. Uh, Hvala lepa. To smo torej zaključili v rekordnem času. v trialogu petih dneh. Petih dneh, kolegice in kolegi. Zelo sem hvaležna vsem poročevalcem v senci, sekretarjatu, pravnemu svetovalcu. Usupljivo, moštveno delo je to bilo. In res, poštevati smo skušali vse, kar se je dano. Mislim, da smo dosegli zelo dober rezultat svetom. Uspelo nam je ohraniti obseg, kar se da širok kar se tiče odstranitve zahtev po lokalizaciji podatkov. To pomeni, da bomo regulirali, da dereguliramo, da imamo torej to peto soboščino na našem trgu, ki je vključena v druge soboščine in povezane z njimi. Tako da bomo lahko vsi pridobili z digitalno revolucijo. To bo enako s potovskim sporozumom s Kanado in Južno Korejo skupaj. Torej, to resnično pomeni velike spremembe. Hitro nam je uspelo, dobre rezultate imamo. To smo peli hitro, zato ker smo bili enotni. Torej, uspelo nam je ohraniti izjemo, točno tam, kjer to pravijo pogodbe, javna varnost. Potem nimamo pravne negotovosti, kjer bi svet lahko si to tolmačil na nesorazmeren način in bi lahko potem to zahtevo po lokalizaciji ohranil tudi kako izjemoma in prek stranskih vrat. Tudi pri javnih naročilih, če imamo javni način procesiranja in hranja podatkov, kot je nemški zvezdni oblak, Bundescloud, če jim to uspe, lahko to storijo nacionalno in lahko potem zavežejo lokalne organe, da to storijo. Če pa eh, izvedejo eno naročilo, pripeljejo zunanjega izvajalca, potem morajo to storiti po teh pravilih. To je velik dosežek. In tudi, kolikor se da jasno, smo pojasnili razliko med GDPR in EFFD. Vsemni podatki ostajajo popolnoma pod pristojnostjo GDPR. Ni podvajanja med obema. In mešani podatkovni nizi so nekaj, kar ne moramo regulirati. Zato smo sedaj storili še toliko več, da resnično razlagamo, ko imamo osebne in neosebne podatke, potem to velja brez GDPR. Mi ti pa moramo smerniti se strani komisije, preden uredba stopi, stopi v veljavo. Komisija se mora specifično osredotočiti na na vprašanje odnosa med GDPR in EFD, tako da bomo lahko zagotovili, da bo ta uredba, ki smo jo sprejeli, smerjena v prihodnost jasna in zagotavlja pravno gotovost. Prav tako smo jo poenostavili postopek za pristojne organe, da prosi druge pristojne organe v državah članicah za pomoč, za dostop do podatkov, ki se procesirajo v drugi državi članici, če jih potrebujejo za pravne fiskalne namene. Prav tako smo zagotovili, da imajo države članice možnost uveljaviti sorazmerne sankcije, če pride do zlorabe. Ampak komisija lahko preveri, da je to omejeno, da je sorazmerno, da so ukrepi upravičeni. In to nam resnično dovoljuje, da zagotovimo, da države članice ne bodo zlorabljale tega instrumenta kodeks obnašanja za prenosljivost, industriji dajemo več časa in želimo zagotoviti, da bodo tudi MSP-ji vključeni v to. Mislim torej, da smo lahko zelo zadovoljni in resnično upam, da bomo imeli jutri tudi odločno podporo odbora na glasovanju. Hvala lepa. Hvala lepa. In še zadnje poročilo. Pravila o milijonih proizvodih za znako CU. Gospod Turkanu je naš poročevalec, ravno ga vidim, vstopa v dvorano. Ko se boste usedli, lahko dobite besedo, seveda. Buona da no, presidente, stimati kolegi, altri la trilog informal, regolamento. Hvala lepa formalni trialog o dostopnosti na trgu gnojenih proizvodov znako CE. To je bilo 19. junija. Drugi trialog pa smo imeli aprila, potem smo imeli torej že kar nekaj sestankov, veliko tehničnih sestankov tudi. In dosegli smo velikanski napredek. Ja bi se zahvalil celotnemu osebju za to ni skrivnost, da bi si želel zaključka tega dosega že za časa bolgarskega predsedstva. To bi bilo možno, če ne bi poteptali mojih pravic kot poročevalca in če bi videli napredek tudi na strani Envi. Ne želim kriviti nikogar, ampak želim pa izpostaviti, da moramo ukrepati enotno, kar se tiče pristopa sveta, sicer bomo imeli težave. Krok 600 strani je dok ta dokument. Torej, to je obsežen dokument. In bi pa imel samo 40 strani, ki bi jih morali obdelati, pa jim ni uspelo. Potrebno je torej skušati doseči napredek. Stališče Inka mislim, da je jasno, tako da čakam na stisko predsedstva. Upam, da bodo letne počitnice, da bodo počitnice omogočile, da se na to vrnemo potem za svojo energijo in upam, da bodo tudi v Envijo dosegli napredek, da bomo lahko zaključili ta dosed. Uh, Hvala lepa, sedaj pa dobi besedo Dita Haranzova, ki želi tudi nekaj povedati. Like men- Hvala lepa. Naj omenim, da smo prosili, da bi ta dosje venili koordinatorjem zaradi kršitev eh, naših postopkovnih pravil. Hvala lepa. Uh, Hvala, Dita, za to sporočilo. Bomo videli, kaj bo rezultat tega. Tako, Hvala lepa. To pomeni, da bi sedaj imeli obravnavo sporozumnih predlogov sprememb o vrednotenju zdravstvenih tehnologij in spremembi direktive 2011-14-EU. E Gledamo v smeri ELS, svetovalcev ELS. Če je gospod Bušoj, ki je blizu, je na poti k nam. so we will uh, wait for Torej bomo počakali na njega. Okay, so, uh, our... Torej, kar se tiče naše naslednje točke na dnevnem redu, gospod Buzoj je moral oditi zaradi nujnih zadev v Bukarešto. Šlo je za obravnavo sporozumnih predlogov sprememb, ampak, če sem prav razumela, je Dita Haranzova ena od poročevalk v senci, tako da nas lahko morda obvesti o tem. Fact, little... Hvala lepa, v bistvu nimam kaj dosti dodati. Kot Alde se strinjamo s kompromisi, istočasno pa upam, da bo tudi odbor kot celota se strinjal z našimi individualnimi predlogi sprememb, ki niso zajeti v to. Še vedno menimo, da zdravstvenih tehnologij pripomočkov ne bi smeli vključevati v to, pa vseeno podpiramo predlog obsego in tudi vključitev na prostovoljni podlagi. Ko to pravim, pa mora se svet premakniti pri tem dosejo in iskati skupno razumevanje med državami članicami, skupno stališče, tako da bomo ta predlog lahko sprejeli pred koncem mandata. Hvala lepa. Hvala lepa, Dita, za te informacije. Zelo sem vesela, da je skupina Alde zelo številčna na tem sestanku. In tudi gospod Selimovič je tukaj. Rešili ste nas, hvala lepa za to. Pač potrebujem ljudi, ki so odgovorni za doseje. To pomeni torej, da ne bomo nadaljevali z vsem Eve Majdel, ki bo prišla nekoliko kasneje. zaradi tega, ker je gospod Serimoj že tukaj, pa lahko nadaljujemo z naslednjo točko. In sicer gre za splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019. Kot sem dejala, Janko, jo, eh, oprostite, jaz sem Koselimovič, je pripravljalec mnenja. Tako da prosim. Beseda je vaša. just to leave it. Oh, no, no, uh, Mr. Selimovic, I'm sorry, sorry for all this uh, fuss, but there is... Tako, se pravi, čujem, zaradi ne navzočnosti je Catherine Stiller tukaj in nadomešča gospoda Busoja, tako da dobi tudi ona besedo, potem kar je dela Dita v imenu kolega. Se pričujem tako hitro, napredujemo. Gospod Kirsten Vesvald ni tukaj, mi je pa podala izjavo, ki jo lahko preberem. Če mi dovolite, bi to na hitro prebrala. Kirsten pravi, da se preučuje, da ne more biti tukaj, je v delegaciji v Nürnbergu, Nürnbergu za pregled financiranja določenega projekta in se zahvaljuje za vse, kar je bilo storjeno. Lada pa bi dodala nekaj specifičnih točk. SND podpira postopek harmonizacije, ki spoštuje pravice držav članic, da specificirajo regionalne potrebe, kar se tiče regulacije zdravstvene skrbe. Potrebujemo večjo odrežbo zdravstvenih profesionalcev, organizacij bolnikov, da bi imeli boljši sistem, več preglednosti, več zaupanja in bi imeli boljši rezultat za bolnike. SND pozdravlja, da bi to vključili vse to. Prav tako pa pozdravlja, tudi široko soglasje, to tretjinske večine za celotno platformo in upamo, da bomo sprejeli odločitve, kar se da široko podporo držav članic. Hvala lepa sem poročavcem Senci, hvala lepa sem kolegicam in kolegom za prispevke. Hvala, predsednica. Hvala, Catherine. Tako, sedaj pa gospod Selimovič. Z velikim zadovoljstvom vam predajam besedo da boste spregovorili o splošnem proračunu Evropske unije za 2019, kot sem že napovedala. Prosim. Uh, Hvala lepa. Predsednica, skušal bom biti kratek. Ampak vseeno, mislim, da je to pomembno vprašanje in mislim, da moramo imeti razpravo o tem. Najprej naj se zahvalim vsem kolegom, ki so podali preloge sprememb, odlični prispevki. Mislim, da to bogati osnutek in tako bomo poslali jasno sporočilo odboru za proračun, da naš odbor IMKO ima področja, ki si zaslužijo ustrezno financiranje. Veliko predlogov sprememb zadeva določene stavke, da bomo imeli kompromiso in nekaj teh predlogov sprememb bo vloženih ločeno. Kar se tiče proračunskih predlogov sprememb, je moje stališče bilo, da bi morali prihraniti. In to je precej pomembno v teh časih, celo na področju skupnega trga. Dolgo že delam v tem odboru in drugih, tudi v Imku. Torej, in vsak, se, ki je prišel, je govoril o poviševanju proračuna, istočasno pa vemo, da moramo vrčevati. Torej, sledil sem temu stališču, kar se tiče prihodnosti financ EU in zelo jasno želim povedati, da Evropska unija ne bo zmogla financirati enakega obsega kot to sedaj. Seveda ostajamo pri določenih stvareh, ki mislim, da so dobre, ampak potrebno bo reformirati finance. Moram vedeti, kaj to pomeni. Zato sem se odločil, da bom podal nekaj prednostnih nalog, pri katerih poročunskih predlogih spremem bi si želel plus. Želim si prioritizacijo programa Kozme pri razliki proizvodov, dostopnosti prek spleta različnih zahtev. Vsi predlogi spremem so kakovostni, ne moram se pritoževati zaradi njih, ampak določena prioritizacija mora biti narejena in moramo imeti nekatere prednostne naloge pred drugimi. Upam, da bo odbor nas podprli jutri, ko bomo glasovali o tem. Glasovanje bo jutri in želim se zahvaliti vsem poročevalcem Senci za odlično sodelovanje. Hvala lepa. You, Hvala lepa, gospod Selimovič. Sedaj pa prosim, kot poročevalcem Senci za ELS. Gospod Stun, imate besedo. Rožatun, prosim, beseda je vaša. Hvala lepa. Hvala lepa za vaše delo in pripravo tega stališča. Naj izpostavim samo nekaj predlogov sprememb. Ti se mi zdijo še prav posebno pomembni. Najprej predlog spremembe 19. Govorimo o orodjih pomoči in informacij za skupni trg. To moramo okrepiti tudi, kar se tiče financiranja. To se mi zdi izjemno pomembno. Potrebujemo boljše ozaveščanje potrošnika in več sredstv in več dela moramo vložiti v to. Zato smo podali tudi predlog spremembe. Predlog spremembe 20, pa tudi 21. To predlagam. The implement some of the latest legislative acts. For example, uh, eh, enotni digitalni portal. Ta predlog naj bi sprejeli naslednji mesec ali pa uredba o geoblokiranju. To je bilo sprejeto pred par meseci. In tukaj moramo poskrbeti za to, da bodo ti predlogi ustrezno uveljavljeni v praksi. Upam, da bomo jutri uspešno glasovali. Upam, da bo jutri na glasovanju več kolegov prisotnih kot pa sedaj. In upam, da bo naš prispevek tega odbora čim bolj enoten in odločen. Hvala lepa vsem za delo. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Grapini v imenu SND. Mult. Și eu sper ca mâine să avem un vot. Am făcut amendamente, dar... Hvala lepa. Upam, da bomo jutri imeli dobro glasovanje. Tudi mi smo podali predloge sprememb. Sodelovanje je bilo dobro. Hvala lepa poročevalcu. Vseeno pa sem osupla nekoliko ker poročevalec zaenkrat še ni podprl nekaterih predlogov sprememb, naprimer predlog spremembe 4. Kajti znano je, da imajo potrošniki včasih težave, zato ker ni politike, ki bi jih obvarovala pred prevlado velikih platform. Upam, da bo torej ta predlog spremembe jutri našel svoje mesto. Potem pa še en predlog spremembe 11. Tudi za tega ne vem, zakaj ga poročevalec ne podpre. Tukaj sem samo dodala, da moramo zagotoviti etično konkurenčnost na skupnem trgu. To nam manjka zaenkrat. Upam, da bo ta predlog spremembe podprt tudi strani drugih političnih skupin. Prav tako sem podala predloge sprememb glede nekaterih proračunskih vrstic. To sem dejala tudi na sestanku z avstrijskim predsedstvom. Želimo si ustrezno financiranje MSP-ov. Še enkrat, torej, hvala lepa vsem, hvala lepa poročevalcu. Upam, da boste predloge sprememb, ki sem jih omenila, vključili jutri, gre za vrstice nič dve, nič dve, nič ena, nič dve, nič dve, nič dva. Mislim, da lahko tako okrepimo financiranje tako MSP-jev, kot tudi zagotoviti višjo raven varstva potrošnikov. Pravo ravnovesje je potrebno. Pri teh torej poračunskih vrsticah mislim, da moramo zagotoviti podporo, nekatere vrstice pa slabijo podjetništvo če ne bomo imeli dodatnih sredstev, ki bi jih jutri odobrili za to. Mislim tudi, da je pomembno izvajati informacijske kampanje v podporo temu in tudi predvideti ustrezna sredstva, če se pravil ne drži. Tukaj gre za vrstico 33 nič 4 nič 1. Upam, da bomo jutri pripravili uravnoteženo poročilo. Hvala. Hvala lepa. Poročevalec. Gospod Sedimovič, prosim še enkrat. Hvala lepa. Naj zaključim. Strinjam se z vsem, kar je bilo rečeno. Nimam nobene pripombe glede predlogov sprememb, ki so jih kolegi podali. Strinjam se, da so to pomembne zadeve, da jih je potrebno podpreti, ampak konec koncev bomo morali prioritizirati, kajti sredstev v Evropski uniji ni in ne moremo zahtevati toliko v takih razmerah. Moramo prioritizirati. In torej sem to storil, tisto, kar sem izdelal razumno, upam, da me bo odbor podprl. Je pa to težko vprašanje. Strenjam se z vsem, kar se predlaga, to so pomembne stvari. In upam, da bomo v prihodnje imeli možnost zagoditi več sredstev. Hvala lepa. Jutri bomo glasovali na to temo. To pomeni, da lahko nadaljujemo z naslednjo točko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 da lahko predstavim osnutek tega poročila. Preden podajo kolegi pripombe, imeli smo že razpravo o tem v našem odboru in stališče je predvsej znano vsem. Naj pa začnem s tem, da povem, da se mi zdi obžalovanja vredno, da dela do vzpostavitve tega sistema ne bo končan do 2020, kot je zapisano v členu mm, carinskega zakonika Evropske unije, ampak zaradi pomena dobrega delovanja takega elektronskega sistema, moramo storiti vse, kar je v naši moči, da se potrebno delo izvaja, kar se da učinkovito in kar se da hitro. Zato sem se odločil, da bom podprl predlog komisije, da bi podaljšali prehodno uporabo do 2025 za pet let. Torej. Upam, skrajno upam, da bo to spremljivo za vse vas. Zelo pomembno je zagotoviti pravno gotovost tako za podjetja, državljane, in carinske organe, ki bi lahko naleteli na težave, če določeni elektronski sistemi ne bi več delovali, bili izvajani istočasno, ko ne bi več imeli prehodnih določb. Istočasno pa želim zagotoviti, da nadaljnega podaljševanja roka ne bo. Do 2025 bi carinski organi se morali zanašati samo še na elektronska sredstva in dokumentacijo za svoje delo. Zato se mi zdi ključnega pomena, da mi, ki sprejemamo odločitve, ostajamo vključeni v delo za pripravo naprej, tako da bomo rok 2025 resnično stali kot zadnjega komisija. Vsako leto poroča parlamentu, zato da nas obvešča o napredku, ki je bil dosežen, o izzivih, s katerimi se sooča, kar se tiče dokončanja tega dela. Seveda pozdravljam vse vaše prispevke, kosnotko poročila in veselim se sodelovanja z vsemi. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Švab, poročevalec v senci, prosim. Ja, Hvala lepa, predsednica. Najprej naj se zahvalim kolegu Selimoviču za odlično upravljeno delo in za predlogo osnutka. Mislim, da je obral precej pragmatičen pristop in to je dobro. Ampak vseeno, naj opozorim, da kot poslanci dolgoročno ne bomo mogli sprejemati zakonodaje, jih umikati, potem še enkrat jih sprejeli in potem, ko stopijo veljavo, pa rečemo, a ah, to bomo pa preložili za šest let. To ne bo delovalo. Sveda se veselim da je kolega Selimovič zelo jasno povedal, katere roke zahteva. Moram pa iskreno povedati, 2025 težko sprejemam. Kaj ti? Iskreno, zakaj je 2025? Zakaj naj bi naj pa takrat uspelo? Saj bi nam že 2011 lahko. Zato se mi zdi, da moramo imeti tukaj veliko bolj jasno stališče. In moramo tudi jasno vedeti, zakaj ne deluje. V bistvu pa me to ne zanima tako zelo, ali nekaj deluje, ali pa so države članice nesposobne izvajati skupna stališča. In če je tako, potem lahko nehamo s tem delom, to bi bilo boljše tudi za mm, davkoplačevalce, tako bi prihranili nekaj, nekaj sredstev. Torej, želel bi si, ne da bi to bila kakršnakoli kritika poročevalcev ne razumite me napak. Želel bi si krajši rok. 2025 je nespremljiv. Že do sedaj države članice niso storile nič in v bistvu nimam nikakršnega upanja, da bodo do takrat kaj storile. Zato torej mislim, da se moramo še enkrat v miru sesti skupaj. Za dve leti tukaj težav ne bi imel, da podaljšanje za dve leti. Da bi morda imeli podaljšanje do 2022. 2025, tu pa imam težave, da bi to sedaj potisnili naslednji, celo še naslednje, še mandat po naslednjem. Mislim, da nam mora uspeti prej. Če nam to ne uspe, pa prosimo države članice, da se temu popolnoma odrečajo ali pa podajo nov predlog. In upam, da bomo na koncu imeli večino za to. Um, Hvala lepa. Hvala lepa za vaše posredovanje. Komisije ni, če sem prav razumela. Gospod Selimovič, želite kaj dodati? Hvala lepa. Strinjam se s tem, kar je dejal kolega Švab. To je resno vprašanje. Države ne izpolnjujejo obljub. Zakaj imamo 2025? Zato, da jim damo nekaj časa, zato da ne bo nikakršnih izgovorov več, da tega niso mogli narediti. Če jim damo manj časa, se bodo spet po koncu roka odločile in dejale, da je bilo premalo časa in bomo spet podaljševali. Strinjam se, to je resna kritika nekaterih držav članic, ki ne izpolnjujejo obljub poskušal, sem moral natežiti interese. Poskušal sem imeti 2025 kot resnični zadnji rok in potem naj komisija vsako leto poroča o napredku. Kaj ti ponoma se strinjam s kolegom Šlabom, ne sme se to ponoviti še enkrat. Države članice, ki ne izpolnjujejo obljub, in bomo spet na enakem. Vse, kar ste dejali, sem si zabeležil, se bomo pa na to vrnili kasneje. Hvala za vaš čas. Hvala lepa. Rok za vložitev predlogov sprememb je 11. september ob 12. Bomo videli, kaj se bo zgodilo do takrat. Tako, zdaj pa mislim, da lahko zaključimo s to točko. Ali kdo od svetovalcev ELS ali kdorkoli drug ve, ali je gospa Medel na poti. Ah, okay. uh, I've understood that uh, eh, Mr. Schwab is uh, replacing... Gospod Schwab nadomešča Evo Majdel, če sem prav razumela. Tako da gremo kar na torej, naslednjo točko. To pa je določitev pogojev in postopkov, na podlagi katerih komisija lahko zahteva, da podjetja in podjetniška združenja zagotavljajo informacije o notranjem trgu, in z njim povezanih sektorjih. Prosim, torej, gospod Švab, ki nadomešča Evo Majdel, beseda je vaša za obravnavo predlogov sprememb. Hvala lepa, predsednica, kolegice in kolegi. Res je, kolegice Majdel danes ni tukaj, se opravičuje. Z velikim entuzijazmom je začela z delom na tem dosegu gre torej za to komercijsko orodje za skupni trg. In poskušala je osnovno zamisel, da notranji trg ne obstaja samo, kar se tiče konkurenčnega prava, da imamo tudi primarno pravo notranjega trga in da imamo tukaj nekaj slabosti, da je potrebno to preiskati. Ampak žal, na koncu se je vrnila z rezultatom, da je veliko odpora proti temu zakonodajnemu predlogu, ne samo na strani držav članic, temveč tudi na strani podjetij in podjetniških združenj. Po njenem mnenju je kar nekaj upravičenih pomislekov. S predlogi sprememb poskušamo to nasloviti. Postaja pa tudi kar nekaj nizov ne rešenih vprašanj. Kolegica Majdel je z velikim obžalovanjem na koncu prišla do zaključka, da lahko to pravno rešimo le tako, da izberemo drugo pravno podlago. Kajti, če so države članice dogmatično proti temu predlogu, potem na koncu ostaje odprto vprašanje, ali bi s členom 114 našli pravo pravno podlago. In seveda tukaj ne gre za omikanje pred lastno odgovornostjo, ko gospa Medel predlaga, da bi izbrali 43. člen ali bolj natančno člen 337. To je zaradi praktičnosti edina smiselna rešitev. Če bo svet dogmatično blokiral ta dosje, potem mora nositi tudi odgovornost za to. Ne moremo kar tako na videzno iskati nove pristojnosti za parlament, na koncu pa dobiti nič. Zato kolegica Mejdel predlaga, da bi pravno podlago za to orodje spremenili. Seveda je to temeljni premislek, ki ga moramo sprejeti večinsko na koncu, ampak zdi se mi, da to večina političnih skupin podpira. Sveda pa je potem vprašanje, kaj bo svet storil s tem in potem po drugi strani ostaja vprašanje, kako bi na notranjem trgu slabosti odpravili, ko se drežnici ne javijo vedno komisiji in zato zaenkrat nimamo orodja, nimamo pristojnosti, ki bi ustvarila preglednost sektorska preiskava konkurenčnega prava je dobra podlaga, ki gotovo mora ločevati med tem, kateri ukrepi se sprejmajo na podlagi teh preiskav. Vsega ne moramo uporabiti. Imamo nekatere omejitve. Gre za analizo sklepo. To bi bilo potrebno za to. Tudi sam nisem bil popolnoma proti temu. Želel sem ga samo izboljšati. Kot pa kaže v tem trenutku, in glasovanje je predvideno za jutri, pa bomo žal morali spremeniti pravno podlago. In to bo potem imelo za posledico, da se bo svet moral s tem še enkrat ukvarjati. Gospa Medel je upravila odlično delo. Poskušala je omejiti področje uporabe, ampak to ni bilo zadosti za veliko kolegov. Tako da prosim, da jutri gremo v smeri, kot sem jo opisal. Hvala lepa. Thank you very much. And then I would like to give the floor to uh, Mrs. Grapp Hvala sedaj pa gospa Grappini, poročavka za SND. Uh, je v pačest uh, subjekt. Hvala. Pri tej temi smo pravili številne razgovore, tudi v našem odboru. Uh, tudi v komisiji bilo veliko govora o tem, tudi z interesiranimi stranmi. So govorili o tem, Um, ne vem, če komisija res ravno pripravlja zanesljivo pravno podlago za ta predlog. Škoda, da jih ni tukaj. Res je škoda, da je prišlo do te zavrnite predloga. A ste tam? Ja, tukaj je prisotna tudi komisija. Hvala lepa, da ste prišli, komisija. Veliko srečanj je že potekalo. Sama sem bila tam odrežena kot počevalka v senci. Veliko drugih sestankov je bilo. in mislim, da od samega začetka ni bilo jasne pravne podlage za ta predlog. No, tukaj mislim, da komisija je gotovo imela dobre namene, ampak potem smo se večkrat pohvalili o tem in eh, subsidijarnost in pa sorazmernost eh, tukaj morata biti upoštevani. Prav tako je stvar tudi v subjektivnem pristopu, namreč kako boš izbral podjetja, ki so tukaj relevantna, ne da bi sodeloval z nacionalnimi organi. Težko. Torej, ne vem, če je tukaj dosti dobrih predlogov za MSP, sicer cenim to, kar je naredila pročevalka. Kot rečeno, s pročevalci v senci in pa z njo smo se že večkrat pohvalili o rešitvah. Jutri mislim, da bi morali glasovati za to različico, ki jo predlagajo naši kolegi iz SND. mislim, da moramo imeti pred očmi, da je pravna služba parlamenta dejala, da predlog komisije nima trdne pravne podlage. Zato mislim, da moramo eh, ta predlog spremembe jutri izglasovati, tudi Nikola in pa drugi so to predlagali in pa izglasovali v preteklosti. Torej, takšen predlog spremembe mislim, da bo možno rešitev iz tega trenutnega položaja predlog poročevalke s podporo političnih skupin. Mislim, da je lahko naša osnova za naprej, tako da torej zavrnemo predlog komisije preko te poti. Bomo o tem še razmišljali, kako to storiti, ampak jutri si moramo odločiti o tem, kako ga glasovati. Sama gledam na ta predlog komisije. Za to uredbo kot na predlog, ki ni ravno dobrodošel. Mislim, da ni zadosti jasen, struktura ni zadosti dobra. No, ne vem, morda bo komisija pripravila drugačen, nov predlog. Sicer razumem same namene Evropske komisije, da torej spremlja to situacijo na trgu. Vem, kako je bilo s Volkswagenom in podobno, ampak gledajte, mislim, da morajo biti tukaj aktivni nacionalni organi, komisije, kako bo vprašal potem, kaj se dogaja, torej ali so bili sprošeni kakšni postopki kršitve in podobno. To v redu, ampak to tukaj mislim, da ni prava rešitev za naše težave. Predlog socialistov in demokratov je to, da mora parlament upoštevati stališče naše pravne službe in mislim, da je to najbolj optimalen rezultat. Hvala. Sedaj pa uh, eh, Dan Dalton, omenil IKR. Hvala. Uh, gospod Čulik, torej bi se rad zahvalil proračevalki in pa proračevalcem sredstvi za delo. No, on nas splošno misli, da je bil ta predlog torej, obravnavan skepso in to pravičeno, torej ocena učinka ni bila v redu in tudi statistike niso bile eh, ravno dobre. Tukaj ne bi šlo za strukturo Eh, cen, plačil, strukturo storitev in pa proizvod, potem geografske um, ravnoteže, potrošnika in podobno. Ampak gospod Čulik meni, da EU že ima takšne instrumente, naprimer javno predstavljanje, javne predstavitve, vprašalnike, imamo študije, prav tako podjetja in pa podjetniška združenja morajo vedno posredovati informacije imenovanim organom in prav tako tudi prostovoljno posredovati informacije komisije. Uh, Torej, veliko teh podatkov in informacij od eh, podjetij in podjetniških združenj, ampak komisija je do sedaj zavrnila večino pritožb teh podjetij in podjetniških združenj, pravzaprav sploh ne upoštevajo teh postopkov kršitve na koncu. Sedaj bi ta predlog eh, zahteval veliko upravnega bremena in gospod Čulik meni, da bi seveda želeli manj upravnega bremena, torej tudi manj poblastil za Evropsko unijo v tem primeru, kajti mislim, da se sicer lahko sredstva bolj primerno porabijo. Prav tako ta predlog ne pošteje tudi določene določbe glede uhajanja informacij in pa konflikta interesov. Zaupnost informacij je odvisna od tega, kaj bo storila komisija, ne pa kaj bo počelo podjetje. Um, takšen je ta predlog. Ta predlog tudi ne izključuje situacije, da bi pridobljeni podatki bili uporabljeni proti podjetjem, torej um, ne samo proti državam, ampak tudi proti podjetjem. Predlog uh, potem tudi ne govori o tem, da mora podjetje posredovati informacije tudi, ko se pokaže, um, da so informacije, kršili zakonodajo. Kolega meni, da je to nevaren trend za podjetja. Potem naprej kazni in pa sankcije, tudi to je zaskrbljujoče. Prav tako bi ta predlog pomenil, da bi prepovedali neko določeno poslovno modelo Evropske unije, če komisija meni, da je nekaj nevarno za notranji trg. Gospod Čulik meni, da je ta smet, torej um, informacijsko okolje, um, orodje za enotni trg, uh, pretirana zakonodaja. Uh, za ta notranji trg. Mislimo, da so prednosti vprašljive, slabosti pa zelo očitne. To bo povzročilo škode za, škode za podjetje, naprimer veliko bo škode, ki naprimer jo sama podjetja lahko zagrešijo. Potem gospod Šulik, uh, predvsem želi podpreti naše pravne strokovnjake, torej strokovnjake parlamenta in pa njihove ugotovitve, tudi glede pravne podlage. Hvala. Hvala, gospod Selimovič Alde. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi se zahvalil poročevalki Ivi Metel za to, da je upravila optimalno delo v teh okoliščinah. Oba odbora sta se ukvarjala s tem, koordinatorji se sedaj ukvarjamo s tem, s trenutno težko situacijo. Že v začetku je bilo težko delati na tem področju. Že od samega začetka sem menil, da smo storili vse v svoji moči, tudi v moči skupine Alde, zato da bi ugotovili, kakšni so argumenti za ta predlog. In sedaj se že kar nekaj časa ukvarjam s tem predlogom, ampak nisem našel pravih pozitivnih argumentov. Glejte, prednosti niso vidne, ampak slabosti so pa zelo očitne in jih moramo poštevati. Uh, sedaj ne bi v bistvu zahtevali te informacije praktično od vsakogar, posod. Ne zato, ker je neko podjetje lahko sumljivo, ampak zato, ker je nekdo drug lahko sumljiv. To mislim, da res pomeni, da bi vzpostavili sistem, da bi kaznovali ljudi, um, ker pač ne bodo vohuni napram drugim. Um, da bodo potem samo zato kaznovani. To ni dober predlog in ima tukaj številne um, pomisleke glede tega predloga. Um, ni problem samo pravne podlage, zakonodaja sploh ni primerna, sploh ne moramo sprejemati tega v Evropske unije. Pravna podlaga je potem samo še dodaten problem. In mislim, da torej, mi na vsak način bi glasovali za zavrnitev tega predloga in tega sploh ne bi smeli tukaj obravnavati. Tukaj In gledajte, če ne bo zavrnitve, potem bomo pa glasovali za predlog, da upoštevamo pravno mnenje naše pravne službe, ki pravi, da ni pravne podlage za to, da se parlament ukvarja s tem predlogom. Um, gledajte, mi v Alde nismo zelo pogosto proti komisiji, ampak tokrat tega pa res ne moramo niti slučajno podpreti. Hvala. Hvala. Sedaj pa Komisija, ste prisotni, tako je. Uh, Hvala, gospa predsednica. Naj najprej omenim pravno podlago. Tukaj gre za glavno državo. Druga vprašanja pa so potem podrejena vprašanju pravne podlage, kot se zdi. Komisija še vedno meni, da bi moral predlog eh, biti utemeljen na pravni podlagi, kot jo predlaga komisija člen 114. Pogodbe ne more biti črtane iz tega predloga. Po našem mnenju, če si pogledamo potem cilje in pa vsebino tega predloga, uredbe, vidimo, da je cilj te uredbe to, da bi izboljšali delovanje notranjega trga. In to preko zelo specifičnih, ciljno usmerjenih zbiranj informacij. Torej, smet ni splošno informacijsko rode za zbiranje informacij. Eh, te formacije 337 je bila potem ustrezna pravna podlaga. Um, to je zelo povezano z notranjim trgom. Zato potrebujemo člen 114. Ocena učinka je tudi ponudila več primerov. Javni razpisi, geoblokiranje, finančne uredbe. Pri vseh teh primerih je smet zelo pomemben za to, da se izboljša delovanje notrega trga in pa za to, da rešimo konkretne probleme. Prav tako smo te primere več večkrat predstavili v tem odboru. Zato še enkrat. Bistvo te zakonodaje je notranji trg. Člen 114 je ključen za to zakonodajo in tega predloga, tega člena ne moramo tukaj črtati. Prav tako se nam zdi obžalovano vredno, da parlament ne bo vključen v to razpravo, kajti to je zelo pomemben predlog, ki je povezan z notranjim trgom, je povezan z podjetji in pa z njihovimi pravicami na notranjem trgu. In Če obstaja slabost v predlogu, kot je bilo večkrat omenjeno, potem menimo, da se lahko marsikaj da spremeniti v zakonodajnem postopku. Ampak, če obstaja slabosti, to še ne pomeni, da potem ni pravne podlage za takšen predlog. Hvala lepa za vašo pozornost. Uh, Andreas, kakšne sklepne besede morda? Ja, z velikim veseljem. Predsednica, najprej hvala vsem kolegom za zelo koristne prispevke. Mislim, da ste videli, v čem je bistvo naših stališč pri tem dosjeju. Ja, smo vzeli na znanje to mnenje komisije. Razumem, zakaj pravijo, da potrebujemo več, ampak po drugi strani pa je treba tudi poštevati to, da so sedaj podjetja prestrašena, ker ne vedo, kje se bo to končalo. In Torej, imamo zelo različna stališča in tudi marsikaj vmes med skrajnima taboroma. In edina možna rešitev in pa tudi možnost, kako bi pripravili neko varno pravno okolje, um, je predlog uh, kolegice Medel. To, da bi šli um, v varne vode, tako da bi upoštevali člen 337 pogodbe. To je morda možna pot naprej, sploh če je na to pripravljen tudi svet. Potem lahko morda to še enkrat poročimo tudi mi, ampak gospa Majdel, kot rečeno, je pripričana, da je ta člen edina možna rešitev, da se sploh ohrani ta dosir na naših mislah in upam, da bomo tukaj lahko dosegli večino. In morda potem lahko še uživimo razpravo poznaje. Torej bomo videli kot prvo, kaj se bo zgodilo jutri. Hvala lepa. Ja, jutri, zjutraj glasujemo o tem dosjeju bomo videli, kaj se bo zgodilo med tem glasovanjem. No, in sedaj lahko zaključimo dopodanski sestanek. Hvala lepa vsem kolegom za fleksibilnost. Ehm, stvari so se malce spremenjali v našem programu, ampak res hvala lepa za vašo pregodljivost in prožnost in se vidimo potem popovdne. Hvala.